resolucije o Iranu na dnevnem redu. Začenjamo z razpravo. Najprej bo dobil besedo gospod Kelam dve minuti. Thank you, madam president. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Iran je zelo glasno slab pri spoštovanju človekovih pravic in včeraj je bilo to tudi jasno povedano, ko smo razpravljali o stanju človekovih pravic po svetu. Danes pa govorimo o novinarki Roksani Saberi, ki so ji sodili pred tremi tedni in je bila obsojena na 8 let zapora za tako imenovano vohunjenje. Dejstvo, da gospa Saberi ni imela odvetnika več kot mesec, in torej tudi ni imela možnosti za pošteno in pregledno sojenje, ker je bilo sojenje za zaprtimi vrati. In vse dva tedna je že na gladovni stavki. Gladovno stavko je sicer končala, vendar pa je njeno zdravje zelo slabo. Zato smo danes tukaj, da naslovimo sporočilo iranskim oblastem, da obsojamo sodbo iranskega revolucionarnega sodišča 18. aprila in da zahtevamo, da bi naj gospod Saberi takoj in brezpogojno izpustili na podlagi tega, da je bil proces za zaprtimi vrati in da ni imela dostopa do odvetnika. In še enkrat, Iran je zelo glasen, kar se množične, množičnih usmrtitev tiče, naj si bo z obešanjem ali kamenjanjem, tudi mladoletnih oseb. To je tudi del našega sporočila. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kelam. Naslednji, tudi avtor resolucije, gospod Majer, minuto in pol. Dve minuti in pol, pravi gospod Majer. Gospa predsedujoča. V teh petih letih se je zgodilo veliko. In mi smo že govorili o veliko stvarih v povezavi z Iranom. Menili smo, da bo nova vlada zastopala državljane Irana. To pa se ni zgodilo. Prejšnja vlada se zdi, da je imela več podpore pri ljudeh, sedaj, pa je vlada postala precej proti zahodno uperjena in so se tudi zoprstavili svojim prejšnjim oblastnikom. Ne išče samo spora ZDA in Izraelom, temveč tudi z drugimi državami. Prav tako zatirajo svoje lastno prebivalstvo. In vojska je v rokah fanatičnih vernikov ki ne spoštujejo različnosti mnenja, ne spoštujejo pravic žensk, manjšin. Pa tudi opozicija nima pravih možnosti za delovanje, veliko krat konča v zaporih in jih tudi obsodijo. Vse, abstinen, vse disidente prostite, zasledujejo in nimajo pravih demokratičnih možnosti v državi, kjer živijo. Sedaj pa je, so uvrstili še eno stranko na seznam neželenih strank. Vendar pa je to vodilo samo do tega, da se je režim še krepil. Veliko ljudi v Iranu sovraži sedanji režim, vendar pa še vedno zagovarjajo državo. Predsedujoča prekinja Predvsej predolgo ste govorili, pravi. Gospod Kasaka je naslednji. Dve minuti, držite se tega časa, prosim. Hvala, gospa predsedujoča. Prvi maj, ki je praznični dan za nas, je nažalost še vedno dan, ki ga mnogi izkoriščajo za represijo nad prebivalstvom in tako je tudi v Iranu. In treba je povdariti, da v tej državi so ubili, usmrtili tudi mladoletnico zaradi kaznivega dejanja, ki ga je uh, zagrešila v času svoje mladoletnosti. Dilara Darabi je zato še ena izmed številnih žrtev verskega fanatizma, kot številne druge, ki jih tukaj ne bomo posebej imenovali. In uh, to informacijo smo eh, dobili iz prve roke iz Irana in po drugi strani imamo še druge informacije o kamenjanju eh, ženske, ki jo je njen mož obtožil nezvestobe in eh, to kaže, da v Iranu še vedno izvajajo takšne prakse, kakršne v okviru človekovih pravic na svetu niso več sprejemljive. In ravno tako je v zaporu Athen prišlo do obešanja štirih oseb in to 2. maja letos. In to, kar se dogaja ameriški novinarki Roxani Saberi, je rutinska praksa, s katero izsiljujejo iranske oblasti druge države, zato da lahko dobijo diplomatske, mm, diplomatska dovoljenja. In zato, glede na to, da gre tukaj za resne stvari, je izredno pomembno, povedati tudi komentar sekretarja, eh, ki pravi, da eh, Serđa Elije, ki pravi, da je brutalnost režima Mulahov eh, takšna, da mora za njo iranski fundamentalistični režim končno prevzeti odgovornost evropske vlade s svojo tišino in tolerantnostjo, svojim molkom v bistvu na to pristajajo. Teheranski režim predstavlja grožnjo za mir in za varnost v svetu na še bolj očiten način. In zato Evropa ne bi smela zapustiti svojega delovanja in svojega boja proti virskemu fanatizmu v tem delu sveta. Hvala. Hvala lepa, gospod Kasaka. Nekaj več sekund sem vam še dala na voljo, ker je to zadnjič, da ste spregovorili. Sedaj pa gospod Macaki, tudi avtor, dve minuti. Hvala lepa. Kar se teokratičnega režima v Iranu tiče. Sem svoje misli že veliko krat povedal, s tem se strinjam. Vendar pa rad bi uporabil nekakšen nov vidik, da bi se navezal na Majerja, ki je pravkar odšel. Iran, država, ki ima tisočletno zgodovino, kar se kulture in države tiče, je danes v zelo slabem stanju, kar se človekovih pravic in pravosodja tiče. Nekateri od naših držav na Zahodu tudi lahko krivimo za te razmere. Ne pozabimo, da so vlade kot sta britanska in ameriška leta podpirale, podpirali diktaturo šaha Irana. Neizogibno je bilo, da ko so končno spremenili oblast v Iranu, ko je šah padel, da bodo skrajneži našli plodna tla za boj proti Zahodu. In potem prihaja preveč agresivno obnašanje ameriške administracije. In vzpostavitev sankcij. To samo poslabša življenje prebivalcev Irana. Upamo, da bo novi predsednik ZDA, gospod Obama, ki je pokazal znake, da se skuša boriti z možgani, ne pa s pestmi, boljši kot prejšnji predsednik, gospod Bush. In upamo, da bo dal novo upanje za izboljšanje življenja v Iranu in za boljše odnose z Zahodom. Tak pristop bi pomagal Irančanom, da bi bolje razumeli da Zahod želi biti njihov prijatelj in ne sovražnik. In končno bodo prebivalci Irana sami odgnali muslimanske fundamentaliste, ki, jim je, ki so jim prinesli toliko gorja. In to je osrče naše razprave danes. In nenavadno je, da sem končal 10 sekund pred koncem svojega časa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospod Macakis. Hvala lepa tudi to, za to, da se trudite, da se držite časa. Gospod Tomaševska, dve minuti. Pani przewodnicząca. Gospa predsedujoča, gospe in gospode. Roksana Saberi je 34-letna novinarka, ki ima dvojno državljanstvo in je diplomirala na večjih univerzah v ZDA, Združenem kraljestvu in v Iranu. Kot novinarka v Iranu je bila obsojena na osemletno zaporno kazen, obsodili pa so jo zaradi vohunstva. Proti tej sodbi je protestirala in je tudi gledovno stavkala. To gledovno stavko je sedaj končala. Čaka pa na rezultate pritožbe. Iran je znan potem, da izvaja javne usmrtitve. Tudi mladoletnih oseb. In zato pozivamo k temu, da bi naj gospod Saberi izpustili in da bi naj zagotovili pošteno sojenje mislim, da bi morali pritisniti na Iran, zato da bi končali s temi praksami. No Hvala lepa. Tako sedaj pa v imenu političnih skupin začenjamo z gospo Andrikene minuto in pol v imenu EPPED. Prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Govorimo o Roksani Saberi, je ameriška in iranska novinarka, ki je delala za BBC, Južnoafriško televizijo, ABC radio. Obsodili so jo vohunstva in obsodili na 8-letno zaporno kazen. Začela je z gledovno stavko. 1. maja so jo sprejeli v bolnišnico zapora Evin in njeno zdravje je bilo zelo krhko. Vemo, da ni imela dostopa do svojega odvetnika pet tednov. Sojenje ni bilo pošteno niti pregledno. Včeraj je BBC najavil, da bo 12. maja naslednji teden prizivno sodišče si ogledalo njeno pritožbo, vendar pa sojenje bo spet za zaprtimi vrati. Obžalujemo to sodbo revolucionarnega sodišča proti Roksani Saberin. Mislim, da je ustrezno pozvati iranske oblasti, da naj spoštujejo instrumente, zaščite človekovih pravic in da ne spoštujejo državljanske svoboščine in tudi deklaracijo o temeljnih svoboščinah, ki zagotavljata tudi pošteno sojenje. Hvala lepa. Sedaj pa paletski z dve minuti. Socialisti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zadnji dan tega plenarnega zasedanja, na ta lep pomladni dan, bi bilo lepo, če bi lahko videli, da je ta tradicionalni zadnji dan nujnih eh, zadev nekaj, kar ne bi imelo točno na dnevnem redu, vendar pa to je samo iluzija. In danes, žal, je dnevni red natrpan, čeprav nismo vključili vseh zelo težavnih primerov. Ne govorimo prvič o Iranu. Tokrat govorimo o nezakonitem pridržanju Roksane Saberi. Aretirali so jo zaradi manjšega prekrška. Kupovala je vino v Iranu. In potem so jo obsodili, da je delala kot novinarka brez prave akreditacije, na koncu pa so jo obtožili vohunjenja za Ameriko. So, sojenje je trajalo samo en dan, ni bilo prič, prvič, in to ni prvič, da iranske oblasti teptajo človekove pravice. Vemo, da so usmrtili Delaro Darabi, da so aretirali nekatere novinarje, tudi Marjam Malek. In moramo priznati, da fundamentalisti v Iranu še vedno skušajo preko sodišč zatirati svobodo, svobodno misleče. In Iran tudi ne želi izkoristiti novih pobud mednarodne skupnosti in ZDA. Dialog je vedno veliko več vreden kot spor. V tem primeru pa predlagam, da se odzovemo zelo strogo na ta primer in da zahtevamo od Irana, da se drži mednarodnih obveznosti. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Krupa. Gospe Krupe pa ni. Torej dobi besedo gospod Stevenson, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Priprtje Roksane Seberi zaradi vohunjenja je sramotno in to je samo še dodatek na seznamu neverjetnih dejanj fašističnega režima v Teheranu. Kot je dejal Pavlo Kasaka, so prejšnji petek usmrtili 23-letno dekle, ne da bi dovolili, da bi prestopila v stik starši. Delaro Darabi so obesili za zločin, ki ga je zanikala, da bi ga storila, ko je bila stara 17 let. Takšno je obličje pravosodja v Iranu. Celo nosečnice so lahko izpostavljene temu in zloraba človekovih pravic se dogaja vsak dan. Pa vendar imamo ljudi v tem parlamentu, gospa predsedojoča, ki podpirajo ta skorumpirani, zlobni režim. Tako kot tista evropska podjetja, ki še vedno poslujejo z Iranom, ki ne želijo videti in slišati krikov ubogih prebivalcev Irana. Naj jih bo sram, naj si zapomnejo, naj se spomnijo tega, kar smo se lahko naučili iz zgodovine. Svoboda in pravica bosta vedno prevladala nad zlom. Torej, imaš... Hvala lepa. Sedaj pa postopek HDI. Pritegnite pozornost predsedujoče, gospod Majer je že spregovoril, pa vendar bi rad še enkrat na kratko spregovoril. Čisto na kratko, ne več kot minuto, prosim. Ja, fošite, da je eh, meni spekter. Eh, eh, gospod predsedujoči, eh, imel naj bi eh, prvotno dve minuti in pol in ne samo minuto in pol. Ne morete posegati po eh, mednarodnih, eh, mednarodni intervenciji. Eh, eh, kajti v tem primeru številni ljudje začno braniti režim, čeprav ga mrzijo, zato ker želijo braniti svojo eh, domovino. Narobe je sodelovati s tem, režim, s tem režimom. Eh, in misleč, da bodo ostali na oblasti in misleč, da bomo zamudili priložnosti sodelovanja. Potrebno je podpreti človekove pravice in demokracijo v državi. Edini način, da dosežemo spremembe. Bizle, pisi steli, ja je na leptona. Hvala lepa. Bizle, minuto. Eh, eh, Gospod podpredsedujoči. Želim se pridružiti temu, kar je povedal moj kolega, čeprav je škod, gospoda, gospod Stevenson. Res je, da gre v tem primeru za eno od velikih civilizacij in eh, so Iranci, ki so čudoviti ljudje. E, vendar noben človek ne bo ubijal otrok ali žena. Kaj narediti? Smo poslanci Evropskega parlamenta in edino, kar lahko naredimo, da izrazimo svojo zgroženost nad temi oblikami nasilja in zatiranja. In eh, Gospa predsedujoča, menim, da moramo podpreti tiste Irance, ki so demokrati, sodelovati z njimi, zato da bi prišlo do civiliziranega, eh, civilizirane vlade, zato da se obsodi te ubijalce. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Tako sedaj dobi besedo gospod komisar, prosim. <clears throat> gospa predsedujoča evropska komisija eh, zelo pobliže spremlja ta primer gospe roksane saberi eh, vključno tudi eh, s z zasedanjem, ki bo naslednji teden. In bila je obsojena zaradi domnevnega vohunjenja eh, s strani teheranskega sodišča. Evropska komisija meni, da je primer gospe Roksane Saberi eh, kjer je sojenje potekalo za zaprtimi vrati, eh, ni potekalo niti po najmanjših standardih in normah. In češko predsedstvo je 22. Eh, aprila 2009 eh, s tem v zvezi eh, izdalo izjavo. Potrebno bi bilo zagotoviti pravično sojenje in sicer ne mudoma ob, ob ustreznih zagotovitvah. Komisija pa je zelo zaskrbljena s priča spričo stalnega poslapševanja razmer na področju človekovih pravic in demokracije v Iranu. In eh, ta zadnji primer eh, gospe Delara, eh, ki je bila usmrčena zaradi domnevnega zločina, ki ga je zagrešila, ko je bila še mladoletnica, je samo še en pokazatelj te obupne situacije. In Evropska unija je sprejela deklaracijo s tem v zvezi. Pot nameravamo pozivati iranske oblasti k spoštovanju človekovih pravic, vključno eh, z upoštevanjem mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah in splošne deklaracije o človekovih pravicah izboljšanje razmer na področju človekovih pravic za Evropsko komisijo pomeni temeljni predpogoj za politični dialog in sodelovanje z Iranom v bodoče. Hvala lepa, gospod komisar. Gospe in gospodje, razprava je končana. Glasovanje bo kasneje. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu gre za šest predlogov resolucij na temo Madagaskarja. Začenjamo z avtori.